Państwa, <clears throat> wznawiamy posiedzenie naszej komisji. Spoštovani kolegi, morda lahko nadaljujemo z sejo našega odbora. Težave z angliškim tolmačenjem. 5. listopad. Govorili bomo o obisku delegacije, ki je obiskala Azore od 2. do 5. novembra. To je organizirala gospa Sofija Ribeiro, pa tudi gospod Santoš. Dali so nam to izjemno priložnost, da smo si lahko ogledali tako zanimiv primer kmetovanja na Azorih. Tam imamo tudi zelo poseben način kmetovanja in pridelovanja mleka ter mlečnih izdelkov. V tej regiji je ta način kmetovanja zelo drugačen kot drugi v Evropi. Vsi, ki so sodelovali v tej delegaciji, eh, so bili zadovoljni. To je bil gospod Vajčovski, gospod Andriu, gospod Kizek, in gospod Figas. Seveda pa tudi organizatorja. Sekretarjat je pripravil poročilo iz misije in eh, mislim, da ste ga tudi prejeli. Sedaj pa bi dal besedo gospe Ribeiro. Izvolite. No, Najlepša hvala, predsednik, gospod predsednik. Rada bi spregovorila o uh, obisku te delegacije in resnično me veseli, da lahko v odboru za kmetijstvo razpravljamo o delegaciji na Azorih. Kmetovalci na Azorih se soočajo s številnimi težavami in številnimi izzivi. Najlepša hvala vsem, ki ste eh, sodelovali na tem obisku, gospodu Očehovskemu, gospodu Desu. Eh, naredili ste vse za to, da bi eh, resnično prišlo do tega obiska. Rada bi se zahvalila tudi eh, svojemu asistentu, osebju iz ZLS e in vsem ostalim, ki so sodelovali pri organizaciji te misije. Danes se moramo osredotočiti na izzive, s katerimi se soočajo ultraperiferne, ultraobrobne eh, regije ti eh, izzivi so podnebni, geološki, eh, ljudje preprosto nimajo eh, druge izbire. Kmetje so se osredotočili na proizvodnjo mleka in mlečnih izdelkov in to je proizvod visoke kakovosti. Težava seveda ni zgolj ekonomske narave, je tudi socialne narave, družinske narave gre za podporo eh, biotske raznovrstnosti, za podporo ljudi v periferni regiji. Na nek način je treba ohraniti eh, ta sektor zaradi zgodovinskih in kulturnih eh, razlogov. Krave se pasajo na prostem, na Azorih in mleko teče v potokih, resnično bi bilo škoda, če ne bi zaščitili uh, te proizvodnje. V teh časih krize je situacija še slabša. Seveda nočemo nič posebnega. Uh, gre zgolj za to, da se spoštujejo pogodbe, še posebej člen 349, ki govori o ultraobrobnih regijah. Danes, nažalost, eh, ne moremo proizvajati eh, na področju kmetijstva, tako da bi bili konkurenčni z drugimi eh, regijami. Upoštevajte je treba različne stroške, stroške transporta, proizvodnje in tako naprej. Upam, da bo Evropska komisija na ta način lahko sprejela kratkoročne ukrepe za ta sektor. Prosim pa tudi za vašo podporo za to, da v okviru specifičnega programa kmetijstva za periferne eh, regije ponovno razmislimo o novih ukrepih, o čemer je bilo govora že leta 2007. Na koncu bi vam rada predstavila primer kakovostnega eh, mleka na Azorih. Eh, vsak je dobil to mleko, gre za kmetijsko zadrugo, ki proizvaja ta proizvod. Najlepša hvala. Preden dam besedo gospodu Santošu, pa še postopkovno vprašanje. Gospod Selimovič, izvolite. Pan Selimovič. Uh, Najlepša hvala. Vem, da ste o tem že govorili, ampak vseeno bi rad še enkrat omenil naslednje skrbi me to, da so sestanki Envija in Agrija ob istem času. To je problematično za tiste, ki smo v obeh odborih, saj se ne moremo udeležiti obeh sej istočasno. Poleg tega pa je problematično tudi zaradi tega, ker eh, ne moremo slediti temam, ki so na programu Envija, pa so pomembne tudi za odbor Agri. Danes, na primer, govorijo o poročilu o EFTI, To pa je za nas zelo pomembna tema za odbor Agri. Vem, da ste se o tem že pogovarjali in vem, da obstajajo težave tukaj, ampak če tudi drugi to podpirajo, bi morda prosil, da razmislite, da bi vsaj nekateri sestanki, tisti, ki so pomembni, ker eh, govorimo o pomembnih zadevah, ne potekali istočasno. Splatak. Albert no, no, um, no. Mr. Dess is on, is on, is on Portugal. Ah, on ah, yes, yes, yes, yes, yes, yes, eh, yes. Bardzo proszę pana posła Santosa, tak w tej chwili. Gospodin Santos, eh, izvolite. Torej, to je bilo postopkovno vprašanje, sedaj pa nadaljujemo s tem. Izvolite. Obrigado, predsednik, eh, comprendi, ker je on point de ordine. Najlepša hvala, gospod predsednik. Da, za postopkovno vprašanje je šlo. Tudi sam bi rad dejal, da je bil obisk delegacije na Azorih zelo pomemben dogodek, ne zgolj za kmetijski sektor na Azorih, ampak vsaj upam tudi za vse eh, poslance, vse osebe, ki so sodelovali pri tem obisku. Rad bi se zahvalil kolegom iz eh, skupine SND, ki so spremljali to delegacijo. Hvala tudi uh, mojim asistentom, ki so prav tako sodelovali pri organizaciji te misije. Hvala tudi uh, Nuno Tomeju, poslancu iz Azorov. Videli smo lahko kmetijsko realnost na Azorih, kot je dejala Sofija Ribeiro. razmere so pač drugačne v primerjavi s temi, ki jih poznamo eh, na celinski Evropi. Osredotočili smo se na mlečni sektor, ki je najpomembnejši eh, sektor kmetijstva na Azorih. To je največji sektor in zelo pomemben sektor eh, za državo. In ta sektor se sooča številnimi izzivi. Upeštevati je treba ruski embargo, ki je vplival na mlečni sektor eh, v Evropi. Na to je treba upoštevati tudi iztek mlečnih kvot. Tudi to je vplivalo na sektor in ti različni dejavniki so ustvarili eh, trenutne razmere, v katerih se je kmetijstvo na zorih znašlo. Pri tem seveda Eh, upoštevamo tudi višjo ceno, više stroške proizvodnje mleka na zorih v primerjavi z Evropo. Obstajajo nekateri finančni instrumenti, ki jih lahko uporabljamo v dašnem kmetijstvu, ampak eh, ti finančni instrumenti so namenjeni normalni situaciji. Danes pa nismo v normalnih razmerah eh, in tega se zavedamo tudi drugo tu v Evropi. sektor proizvodnje mleka na Azorih zagotavlja eh, tudi visoko raven eh, zdravja živali in zaščite živali. Živali so namreč eh, praktično celo leto na pašnikih. Naredili smo vse za to, da bi se osredotočili na osebe, ki živijo na podeželju. To je pomembno tudi za zaposlovanje mladih eh, na Azorih. Gre za sektor, kjer je povprečna uh, starost deset eh, let manj v primerjavi uh, z evropskimi kmeti. Glede na to, Eh, koliko je obdelovalne zemlje na Azorih, eh, ljudje nimajo druge izbire. Gre za eh, vulkansko prst, imamo gorske predele in obaljne predele, tako da ni veliko drugih možnosti za kmetijstvo. To so pač otoki, kjer vlada posebna klima, posebno podnebje mislim, da vse to uh, upravičuje dejstvo, da je treba zore posebej financirati. Potrebujemo strukturne sklade še naprej, uh, ki bodo omogočili temu sektorju, da se okrepi. Na ta način se bodo lahko soočili z izzivi, ki sem jih izpostavil. Ljudje zapuščajo področje kmetijstva, kljub temu, da je ta sektor izjemno pomemben za ohranjanje eh, turističnih dejavnosti, za ohranjanje eh, narave na Azorih. Eh, turizem, na primer, se je v zadnjih letih dobro razvijal. Hvala podpredsedniku gospodu Andrijaju. Eh, hvala ostalim, ki ste sodelovali, vsem tistim, ki ste aktivno sodelovali pri eh, obisku. Upam, da ste eh, ta obisk Azorov končali z jasnim pogledom v razmere in željo, da pomagamo tej ultraperiferni regiji. Toliko torej eh, o tem obisku. Poročilo o mleku gospoda Nikolsona je Evropski parlament eh, sprejel. Govori tudi o ultraperifernih regijah in o mlečnem sektorju na Azorih. Kot eh, član tega parlamenta, kot člani tega parlamenta in člani tega odbora moramo braniti in zagovarjati vse sektorje. Hvala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 ta obisk je bil odlično pripravljen in rad bi se zahvalil obema in njenima eh, oziroma eh, in ekipama, ki sta ju spremljala za odlično organizacijo. Govorili smo o srečnih kravah eh, na Azorih. Ta način proizvodnje v sektorju namreč kaže, kako lahko uravnotežimo ekonomske prednosti in druge prednosti. Uh, v eh, kmetijstvu. Mislim, da bi bilo dobro, da bi tudi gospod Hogan, naš komisar, eh, obiskal takšne kmetije in eh, videl, kaj to pomeni, kaj pomeni kriza mleka in mlečnih proizvodov. Jasno je, kako takšna kriza vpliva na celotno gospodarstvo na Zorih. Srečali smo se z lokalnimi predstavniki eh, in uvideli, da je treba reorganizirati ta sektor zato, da ohranimo lokalno gospodarstvo. To je ultraperiferna eh, regija in zato je treba upoštevati določeno specifiko. Imamo devet otokov tega otočja in eh, to seveda pomeni, da obstajajo specifične značilnosti takšnega gospodarstva glede transporta, prodaje in tako naprej. Učinek eh, krize je dvojni zaradi eh, transporta znotraj eh, otočja in na to transport med Azori in Evropsko celino. v prihodnih reformah je treba razmišljati o značilnostih eh, tega gospodarstva in specifičnih značilnostih eh, kmetijstva. Ta obisk nam je omogočil upogled v programe, ki se že izvajajo. pomembno je takšna območja upoštevati tako pri politiki skupnosti, kot tudi v specifični politiki, ki velja za ultraperiferne eh, regije. Znotraj te politike pa je treba upoštevati posebne značilnosti Azorov. Hvala, gospod predsednik. Zaprošaj, pan posebnes. Gospod Des, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi se rad zahvalil Sofiji Ribeiro in eh, kolegu Santošu ter drugim sodelavcem za zelo dobro organizacijo tega potovanja. Potovanja nas obogatijo in eh, mislim, da smo se res veliko naučili. Zelo zanimivo je, da se že iz Brusla v Lizbono vozimo kar nekaj časa oziroma letimo kar dolg čas iz Lizbone pa je potem treba še precej leteti, da pridemo do Azorov. Tako vidimo, koliko so v bistvu Azori oddaljeni od celinske Evrope, posamezni otoki znotraj Azor, Azorov pa so še bolj oddaljeni. Torej, tako vidimo, koliko stroškov nastaja pri prevozu in transportu. Azori, Azori so samo 2 odstotka področja Portugalske, po drugi strani pa se tam proizvede 30 odstotkov portugalskega mleka. Zanimivo je torej videti, kako so se osredotočili na proizvodnjo mleka. Ko pripravljamo različne programe, bi bilo morda dobro razmisliti, ali lahko omogočimo določene vzpodbude in subvencije za regije, ki so res tako oddaljene od celinske Evrope, brez da bi tukaj omenjali nelojalno konkurenčnost. Zanimivo se mi je zdelo, kako eh, draga je tam zemlja. 75 tisoč evrov na hektar je bilo omenjeno in to so zelo visoki stroški za proizvodnjo mleka. Poleg tega je težavna tudi razdeljenost in fragmentacija teh eh, obdelovalnih površin, ki so oddaljene druga od druge. Še enkrat mislim, da se moramo. Eh, vedno osredotočati tudi na najbolj oddaljene ter gorske regije. Veliko pozornosti moramo nameniti, zato da bodo te regije ostale konkurenčne. Najlepša hvala tudi našemu predsedniku ter drugim kolegicam in kolegom, ki so pomagali pri tej resnično zelo zanimivi misiji. Hvala. Tak, imam ja problem s tłumaczeniem, czy już teraz jest okej? Okay?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 Ja, v primeru, da niste slišali, bi rad eh, še enkrat ponovil, da sem se lepo zahvalil našemu predsedniku. To tell us your thumbs up.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 Ali želi eh, kdo spregovoriti o, tem, o tej točki? Če ne, potem eh, bi se najlepše zahvalil še enkrat organizatorjem tega potovanja. Najlepša hvala za vašo gostoljubnost. Zelo lepo ste nas pozdravili na Azorih, pogovorili smo se z različnimi kmeti z zadrugami in tako naprej. O vsem tem lahko preberete več v poročilu, ki ga je pripravil sekretarjat. To poročilo bomo poslali tudi komisiji. Poslal pa bom tudi dopis vsem poslancem, preden bom to poročilo poslal komisiji. Izpostaviti želim namreč določene posebne točke. Torej, še enkrat najlepša hvala vsem organizatorjem na Azorih. Ja, ali čujete še raz? I, i... Eh, Zahvalil sem se vam že enkrat, ampak to bi rad resnično še ponovil. Tako sedaj pa lahko nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem ritu. uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo. Poročevalec je gospa Aguilera Garcia. Odbor INTA je preložil glasovanje in zato ga bomo preložili tudi mi na 11. januarja. Vseeno pa mislim, da bi bilo dobro, če lahko danes pregledamo predloge sprememb glede na to, da so potekali tudi sestanki poročevalcev v senci. Gospa Gilera, izvolite. Muchas gracias, presidente. Efectivamente. Eh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Ja, prosila sem za to, da se preloži glasovanje o tem, namreč eh, sestanek poročevalcev v senci. je že potekal in takrat eh, smo si želeli, da se vse predloge sprememb prevede, preden o njih razpravljamo in to so nam tudi odobrili, zato pa smo preložili glasovanje na januar. Imeli smo že začetno razpravo o tem na našem sestanku v Strasburu. Sedaj pa sem želela izkoristiti to priložnost za to, da prisluhnem kolegom in eh, poročevalcem v senci. Prejeli smo 54 predlogov sprememb. Nekatere so uložile eh, zročene skupine, ki želijo v celoti zavrniti predlog komisije. Komisija namreč želi um, povišati kvoto na 35 tisoč ton olivnega olja letno. Poleg tega zahtevajo tudi pojasnilo glede izdajanja certifikatov, na katerih piše, da je to olivno olje res proizvedeno v Tuniziji. Nekaj predlog sprememb pa prosi tudi za eh, znižanje kvot na tem področju. Zakaj? Zato, ker Tunizija že ima kvoto 700 ton letno za to. In včasih vidimo, da Tunizija te kvote sploh ne izkoristi vsako leto. Druge, drugi predlogi sprememb se nanašajo tudi na certifikate same, na njihovo obliko, na postopek izdajanja certifikatov in tako naprej. Še nekaj predlogov sprememb pa želi zagotoviti, da tukaj ne gre za trajno razširitev teh kvot, ampak samo za začasne ukrepe. Tudi sama bi povedala, da sem rahlo zaskrbljena, zaradi tega, ker ponovno uporabljamo kmetijstvo, v tem primeru olivno olje, zato da bi pomagali državi, ki je sicer res veliko pretrpela, pred kratkim so imeli tam tudi teroristični napad, ampak v bistvu uporabljamo kmetijstvo za nekakšno izmenjavo. Mislim, da bi to lahko povzročilo eh, težave pri konkurenčnosti na našem trgu. Sama prihajam, na primer, iz Andaluzije, kjer to občutimo. Nekaj predlogov sprememb pravi tudi, da bi bilo potreba, potrebno znižati eh, vpliv teh kvot na trgovanje z olivnim oljem znotraj Evropske unije. Pogovorila sem se že z poročevalci v senci in veseli me, da bomo imeli danes priložnost, da razpravljamo o tem mnenju. Zanima me, kakšni so vaši komentarji. Strani odbora INTA ni bil pripravljen noben predlog sprememb, če samo dodam. In prav zato je zelo pomembno, da bo končno mnenje takšno, da ga podpira večina v našem odboru. Hvala. Hvala, sedaj pa uh, dajem besedo kolegom. Gospa Hrvatska Gracija, najlepša hvala. Hvala vsem kolegom, pa tudi eh, kolegom iz VLS. Mi vsekakor ne bomo nasprotovali temu. Uh, predlogu komisije o dodatnih kvotah za izvoz tunizijskega olivnega olja v Evropo. Vse ne do junija. Res pa je, da na tak način uporabljamo kmetijstvo za to, da razširjamo evropsko eh, kmetijsko politiko, podobno smo videli tudi v Rusiji. Ne vem, ali je to res pravilni način postopanja. V tem trenutku situacija v Evropi ne omogoča tega, da bi uporabljali uh, takšne ukrepe za razširjanje evropske politi zunanje politike. Mislim, da moramo biti na tem mestu realistični. Oglejmo si situacijo naših kmetov na tem področju. Vprašanje je, ali lahko um, še absorbiramo dodatno kvoto za olivno olje v letu 2016. Morda lahko, ampak ne vemo, kakšne bo. Uh, kakšen bo pridelek olivnega olja v letu 2017 v Evropi. Prihodnosti in pač ne poznamo, ampak biti moramo morda bolj previdni kot komisija, ko govorimo o letnih ali celo dovoljetnih kvotah. Namreč prihodnost ni jasna. Zato moramo biti previdni. Poleg tega ni bila pripravljena študija glede tega, kakšni bodo pogoji v prihodnosti komisije. Zanima me, ali lahko pojasnijo, eh, kako so prišli do te kvote za leto 2016 in kako opravičujete 35 tisoč ton olivnega olja, ki bi jih naj uporabili tudi za leto 2017. Namreč eh, teh podatkov mi nimamo, zanima me, kako je komisija točno prišla do te številke 35 tisoč glede na to, da komisija ni pripravila študije za pogoje v letu 2017, bi lahko morda pokomentirali vse to, kakšna je bila vaša razlaga eh, za uporabo teh izjemnih kvot. Kar naenkrat čez noč eh, ste odobrili 35 tisoč dodatnih ton, več kot pa že imajo sedaj. To je v bistvu povezano tudi uh, z začetkom pogajanj o dvostranskem dogovoru oziroma dvostranskem sporazumu z Tunizijo. Ne vem, ali je to na ključe. Morda je to lahko eh, lepa politična gesta do Tunizije, da Evropska unija odobri te dodatne tole in da tu zapišemo, da se bo to morda nadaljevalo tudi v letu 2017 oziroma v prihodnosti. Torej, zanima me, kakšna je tukaj povezava z trenutnimi pogajanji, ki potekajo. Ta nova kvota naj bi bila zaščitni ukrep proti eh, določenim stvarem, ampak tukaj moramo paziti tudi na spremembo konkurenčnosti v Evropski uniji. Zanima me torej, zakaj se je komisija odločila poenostaviti to mesečno upravljanje uvoza iz Tunizije, tako da imamo samo eh, letno upravljanje. Mislim, da bo zaradi tega prišlo do večjih tveganj. Takšna sprememba bo vplivala na naš sektor in zaradi tega se ne bomo mogli odzvati pravočasno na spremembe, do katerih bi lahko prišlo. To sta moje dve vprašanje. Žal moram zapustiti dvorano, ker imamo obiskovalce, ampak prosim, če vseeno odgovorite na ti vprašanje. Hvala. Najlepša hvala. Prosim vas, da eh, vprašanje zastavite bolj drnato, zato ker eh, nimamo veliko časa. Sedaj pa gospod Selimovič, izvolite. Najlepša hvala, hvala poročavki za njeno zelo dobro delo. Tukaj smo opravili že veliko dela, ampak eh, vseeno ne moremo podpreti teh kompromisov, ki jih predlaga poročevalka, pa tudi drugi. Nakratko bi rad pojasnil, Oglejmo si namreč številke in eh, kaj te številke pomenijo za Tunizice in kaj pomenijo za nas. Po terorističnem napadu v Tuniziji je njihovo gospodarstvo sedaj v težavah. Trenutno proizvajajo 15 odstotkov vsega, kar so proizvajali prej. Če jim omogočimo to kvoto, potem v bistvu podvojimo njihovo proizvodnjo. To pomeni, da bodo dvignili svojo proizvodnjo na 30 odstotkov tega, kolikor je bilo prej. To za njih pomeni zelo veliko in to smo tudi želeli po tem terorističnem napadu. Kaj pa to pomeni za nas? Naša proizvodnja se je znižala za 50 odstotkov. 50 odstotkov v Evropi. Torej, proizvodnja olivnega olja se je zmanjšala za 50 odstotkov poraba pa je približno na enaki ravni, morda se je znižala za nekaj odstotkov. Kaj to pomeni? Torej, to bi pomenilo en odstotek več olivnega olja za Evropo. Proizvodnja se je znižala za 50 odstotkov, uvažamo pa en odstotek več. Mislim, da to torej ne bo uničilo evropske industrije olivnega olja. Za nas to ni velika sprememba. Govorimo v bistvu o dveh, o tem, koliko olivnega olja porabita dve veliki italijanski mesti na leto. Torej, za nas to ni veliko, za Tunizijo pa je to ogromnega pomena. Prav zato ne želimo razvodeneti predloga komisije, ker menimo, da je preveč pomemben. Hvala. Najlepša hvala, gospod Smith. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi jaz eh, bi čisto na kratko povedal naš komentar. Strinjam se namreč z komentarjem Aldeja. Gre za začasni ukrep in naše tržišče lahko absorbira to olivno olje. Učinek na tunizijsko gospodarstvo pa bo veliko večji kot kakršnekoli težave, ki bi se lahko pojavile pri nas. Sam sem se pogovarjal tudi z odborom za zunanje zadeve, predvsem z tistimi, ki se ukvarjajo z bližnjim vzhodom in vemo, da v bližnjem vzhodu obstaja veliko težav, da so te držav, gospodarstva teh držav v težavah. Za njih bi to torej veliko pomenilo. Res je, da ne smemo zlorabljati kmetijske politike pri naši zunanji politiki. To je popolnoma res in s tem se strinjam. Ampak. Trenutno se pogajamo o trgovinskem sporazumu za Tunizijo. In to je samo majhen del teh pogajanj. Tudi mi torej ne moremo sprejeti prvega kompromisa, ta je namreč želel ošibiti predlog. Sprejeli smo druge kompromise ELS, zato da bi zaščitili majhne kmete v Evropi. To so pametni predloge in s tem se strinjamo. Ampak še enkrat, gre za zelo eh, kratkoročni ukrep, ki pa ima velike politične posledice. Ta ukrep ne bo politični precedens. In uh, mislim, da bo v, v veliki meri ustvarjal stabilnost in nova delovna mesta v Tuniziji. Evropska unija lahko sprejme takšen ukrep in zato resnično prosim kolege, da uh, interese državljanov Tunizije, naših sosedov, torej postavijo pred interese določenih proizvajalcev. Hvala. Si, ko... Gospod De Castro, izvolite. Na celuto sostengo. Najlepša hvala. Ja, za začetek bi rad podporil to delo naše kolegice. Strinjam pa se tudi s tem, kar je bilo že povedano eh, strani gospe Garcia. Ali smo prepričani, da bo ta specifični ukrep namenjen eh, samo Tuniziji? Vsekakor moramo pomagati Tuniziji, glede na to, kar se tam dogaja trenutno, glede na teroristične napade in tako naprej. To je jasno. Ampak tukaj govorimo o ukrepu, ki bo um, favoriziral določene industrijske, določena podjetja, torej, ki bodo uvažala tunizijsko olivno olje in ga potem spremenjala v kaj drugega. Danes govorimo o olivnem olju v Tuniziji, jutri bomo pomagali drugim sektorjem. Ne vem, mislim, da ne bi smeli popuščati enostransko pri enem izdelku. Najti moramo celosten način, kako pomagati Tuniziji, da se razvije in da ustvari gospodarsko rast. Nasplošno. Dobro je, da bomo glasovali o tem eh, januarja, ampak mislim, da tukaj še ne vemo, kaj počnemo. Namreč podvojiti želimo njihovo kvoto, ki je Tunizija sploh ne porabi vsako leto. Torej, ne vem, ali je ta ukrep dovolj premišljen. Kar se tiče učinka na našo proizvodnjo, bi to lahko bilo kar pomembno. In mislim, da se za temi ukrepi skriva več, kot pa vidimo na prvi pogled. Morda želijo določena podjetja v Evropi dobiti uporabiti dodatne količine olivnega olja. Dobro bi bilo še enkrat premisliti. Če ste krajši, res prosim, ker smo že pozni. Senrad Rodriguez, prosim. Hvala lepa, predsednik. Podala sem predlog spremembe, da bi omotnili ta predlog, ker ko Evropska komisija govori o solidarnosti, v bistvu gre tukaj za trgovinsko politiko in ji ne zaupam. Najprej želim pojasnilo, kdo bo pridobil s temi ukrepi. Ali bo to, bodo to kmetje, delavci, oziroma kdo bo pridobil s povečevanjem kvot za olivno olje. In potem tudi pri tem ukrepu ali v bistvu gledamo na velik industrijski sektor, ki bi potem uporabljal olivno olje iz tretjih držav, ki je cenejše. Potem še zadnje vprašanje, kje je ocena vplivov, zakaj smo sprejeli tak ukrep. Pa Ajuzo. Sí, muchas gracias, presidente. Yo voy a... Hvala lepa, predsednik. Čisto kratka bom. Podpiram poročevalko, to je dobro mnenje in tudi kompromisni predlogi s so dobri. Strinjam se z vsem, kar je dejal gospod De Castro. Ponavljam, to je darilo in kmete so tisti, ki bodo plačali za to. Težava v Tuniziji ni olivno olje, turizem je prava težava, ki jo imajo in EU tukaj ne more storiti nič. Pridobila bodo podjetja, ki uvažajo, stekleničila bodo olivno olje in potem to prodajala. In torej bodo največ pridobila ravno ta podjetja. Hvala lepa. Pan posel des. Ja, Gospod des. Čisto na kratko pred nekaj leti so vsi politiki sanjali o arabski pomladi, sam sem bil precej skeptičen, saj delno je to edino uspelo Tuniziji, v vseh drugih državah je prišlo do ledene dobe, ne do pomladi. In se moramo sedaj seveda pogovoriti, ali bi tej državi dali možnost, da lahko k nam izvažajo. Tunizijski minister je dejal, lahko izvažamo ali proizvode ali pa bodo prihajali begunci in to že doživljamo. Torej moramo premisliti o tem, kako bi tej državi lahko vsaj nekoliko pomagali. In kot je bilo rečeno, to je tako majhna sota, tako majhen obseg olivnega olja, da to trgu ne bi smelo škodovati. Ne smemo se zabarikadirati, dati moramo možnost tej državi, da tudi kaj k nam izvaža. De Castro, Silvestris, smo in jaz smo bili tudi v Tuniziji in smo ogledali si pridelavo in proizvodno vljivnega olja. In mislim, da bi jim resnično morali priti naproti. Hvala lepa. Gospod Zulo. Sej, grazie, prezidente. Hvala lepa. Predsednik, smo proti temu predlogu, kaj ti to bo škodovalo evropskemu kmetijstvu, še prav posebno južnoevropskim državam. Ta ukrep bo imel vpliv na naše gospodarstvo, tudi kar se tiče količine. Gre pa tudi za letni nadzor, ne mesečni, kot to zahtevamo. torej vse skupaj, bo imelo vpliv za nekatere države, kajti ti ukrepi bodo pravzaprav pomagali samo velikim proizvajalcem, ki bodo potem nadomeščali kvalitetno olivno olje s poceni olivnim oljem in to bo škodilo potem potrošnikom, ker bodo to dali na trg, pa tudi manjšim proizvajalcem. Potem tudi ne bomo več poznali porekla tega olja. Resnično moramo to zavrniti. Bilo je vprašanje za predstavitelja komisije, bardzo prosim predstavitelja komisije. Mislim, da je bilo vprašanje za predstavnika komisije. Prosim predstavnika komisije, če odgovorite. Panju. <clears throat> Merci, monsieur le président. Komisije. Monsieur pour, euh... Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala vsem za to izmenjavo mnen o predlogu in o 54 predlogih spremembe. Odbor očitno eh, podpira predloge in želi zagotovila, da eh, s tem ne bomo škodili evropskim kmetom. To je tudi naš cilj rada bi spomnila na nekaj dejstev, ki so eh, pomembna za to, da damo v kontekst te ukrepe, na katere nekateri kažejo s prstom. To je začasen ukrep, ki bo eh, veljal v omejenem obdobju časa. Nove kvote bodo na voljo takrat, ko Eh, obstoječe kvote 56 tisoč ton, eh, ko se te kvote iztečejo. Če se te ne zapolnijo, ne iztečejo, potem eh, ne bomo uporabili novih. In še tretja stvar, ta ukrep ne prejudicira prihodnih pogajanj o poglobljenem prostotrgovinskem sporazumu Tunizijo. 35 tisoč ton, o katerih govorimo, se morda zdi uh, nizka številka v primerjavi uh, z več kot 50 tisočimi tonami, tonami uh, ki velja sedaj, ampak pomembno je, da ne pride do posledic za evropski trg, da ne pride do sprememb cen na evropskem trgu. To predstavlja zgolj 1,7 eh, odstotka proizvodnje olivnega orja v Evropski uniji. Po našem mnenju s tem ne bo prišlo do sprememb cen na evropskem trgu, oziroma ne bo prišlo do drugih sprememb na trgu. Danes de facto uvažamo iz Tunizije, če si pogledamo eh, pet zadnjih obdobij, vsako leto smo uvozili približno 87 tisoč 400 eh, ton, približno polovica 40 tisoč ton spada pod obstoječe kvote pridružitvenega sporazuma. Drugi del pa smo vozili v okviru eh, režima aktivnega sodelovanja. To je carinski mehanizem, ki državi omogoča, da izvaža proizvod, ki eh, je na to predelan v Evropski uniji in ki se na to izvaža v tretjo državo. To je pač carinski ukrep in takšna je praksa danes. Trg Evropske unije potrebuje olivno olje iz Tunizije za predelavo in za izvoz v tretje države. Teh 35 tisoč ton eh, bomo torej zamenjali, nadomestili eh, bodo eh, količine olivnega olja, ki sem jih omenila v okviru tega celinskega ukrepa. Ne gre torej za dodatne količine. Zakaj smo črtali mesečne omejitve? Videli smo, da so se te uporabljale za uh, kritične mesece, uh, januar, februar, marec in april. Kaj se je zgodilo v teh obdobjih, ko so bile omejitve nizke, je bilo količine eh, olja veliko. Ugotovili smo torej, da nima smisla ohranjati takšnega sistema. No, nimam več časa, tako da bom končala, kar se tiče eh, prihodnje, prihodnje proizvodnje. Eh, napovedi so 170 tisoč ton za naslednje obdobje, tako da večjih težav verjetno ne bo glede količine. Še predlogi sprememb. Komisija ne podpira tistih predlogov sprememb, ki zavračajo besedilo oziroma ki želijo zmanjšati bodi si količino, bodi si trajanje ukrepa. Predlogi sprememb, ki govorijo o nadomestilih za evropske kmete oziroma ki govorijo o razmerah v sektorju. Po našem mnenju nima smisla, da eh, te obeseditve vnašamo v to uredbo. Ne gre namreč za cilj te uredbe, ki ni namenjena internim težavam. Podpiramo pa predloge sprememb, ki se nanašajo na eh, oceno učinka. Vse skupaj je treba natančno analizirati in paziti seveda na ubeseditev jasno je, da so razmere na trgu olivnega olja eh, izpostavljene različnim dejavnikom. Ne gre zgolj za Tunizijo in verjetno bi bilo dobro, če bi vse skupaj povezali tako. Ne bomo eh, temu skromnemu uvozu naprtili vseh problemov, s katerimi se sooča eh, trg olivnega olja v Evropi. Hvala. Proszę Państwa, miało być głosowanie, abyśmy zrobili. Resnično. Was prosim, da skrajšate razpravo. Naj bi imeli glasovanje, pozni smo že, sedaj pa imamo tako dolgo razpravo. Torej, prosim, vse, kar je povezano s seznamom za glasovanje, glasovali bomo 11. januarja. Torej vse, kar se tiče glasovanja, moramo uskladiti. In ko bo to pripravljeno, bomo lahko glasovali. To moramo storiti še decembra, kajti kasneje nam bo zmanjkalo časa. Prosim, beseda je spet vaša. Hvala lepa. Čisto na kratko. Naj se zahvalim poročevalki in tistim, ki ste prispevali k razpravi. Skušali bomo vključiti vse predloge. V to in vse ima seveda vpliv v proizvodno olivnega olja. Cena je sedaj 2,56 evra na kilogram oliv in Tunizija je del svežnja, ki tudi vpliva na cene, kot ste dejali, bomo skušali storiti vse, da bi pripravili glasovni seznam do Božiča, glasovali pa bi 11. januarja. Hvala lepa. Tako, sedaj pa bo prišel k nam gost, generalni direktor Svetovne organizacije za zdrave živali, gospod Bernard Valat, in bo spregovoril o pooblastilih in dejavnostih organizacije. to je ekvivalent Svetovne zdravstvene organizacije za živali, seveda. Gospod Valat je odličen strokovnjak na tem področju že kar nekaj let je generalni direktor in zelo smo veseli, da ste danes prišli k nam. Zelo smo zadovoljni, da nam boste poskušali predstaviti vašo organizacijo, v pogledu vaše znanje. Ta vprašanja so za nas zelo pomembna, naj se gre za afriško prašičjo kugo ali mm, antibiotično rezistenco, vse to nas zelo zanima. Pozdravljam vas torej v naši sredi in rad bi izrazil veliko zadovoljstvo, da ste danes z nami. Tako, sedaj pa kar prisluhnimo vašemu delu. Prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Včast mi je, včast je tudi naši organizaciji, da lahko predstavimo naše dejavnosti in eh, najpomembnejše teme, ki se tičejo dobrega počutja in zdravja živali na našem planetu. Imam predstavitev PowerPoint, ki lahko sledite na, na zaslonu. Prinesel sem tudi veliko dokumentov, eh, ki jih najdete na mizi na moji desni mislim, da jih je dovolj za vse poslance in poslanke. Prosim, da sedaj začnemo s predstavitvijo PowerPoint. Naša organizacija je nastala leta 1924 pred OZN in zato smo neodvisni, nismo del mreže OZN in naši člani so zadovoljni s to situacijo. Leta 2003 se je spremenilo uh, uradno ime Office International des Epizoti. Eh, uh, eh, sedaj je naše ime World Organization for Animal Health, svetovna organizacija za zdrave živali. Imamo uh, sedež v Parizu, v Franciji in 13 uh, uradov po svetu, nekaj tudi v Evropi. Imamo 180 eh, članic, čakamo še na članstvo nekaterih otokov v Pacifiku in eh, v Karibih, kjer praktično ni živali. Rad bi začel z velikimi spremembami, do katerih prihaja v eh, svetu živinoreje, gre za tveganje na področju sanitarnih vprašanj in za vprašanje globalizacije, naprimer. Vedno večje izmenjave blaga in tudi ljudi, podnebne spremembe uh, so pomemben dejavnik, ki ga je treba upoštevati, gre za uh, vpliv ljudi na okolje, uh, širijo se tudi mikrobi, uh, širijo se uh, Eh, dejavniki, ki prenašajo bolezni eh, med ljudmi in eh, živalmi. Imamo patogene, ki prihajajo iz Afrike, naprimer. In vse to ima učinek na evropsko politiko na področju preventive in nadzora nad boleznimi živali. Obstaja zelo uh, močna povezava med uh, revnim podeželjem in uh, eh, lasništvom nad živali. Približno ena milijarda revnih preživi zaradi živali, ki jih imajo. Imeti žival je pomemben dejavnik pri uh, izhodu iz uh, revščine. Ravno zato moramo upoštevati uh, tudi revščino uh, in izkorenine revščine, ko govorimo o tem delu kmetijstva. Imamo nove uh, ekonomske sile v svetu, nove velesile in uh, vedno več ljudi je v srednjem sloju, kar pomeni, da uh, jedo več mlečnih proizvodov, mleka, uh, mesa in tako naprej. Poraba v uh, svetu, poraba uh, proizvodov živalskega izvora, rase kljub temu, da je stabilna v razvitem svetu, ampak rase v uh, Eh, državah v razvoju in državah v sponu. Vse to ima prav tako učinek na oblikovanje politike eh, preventive v razvitih državah. Še nekaj besed o odnosih med ljudmi in živalmi v svetu. Govoril bom o negativnih in pozitivnih posledicah teh eh, odnosov seveda obstajajo nekatere kontroverzne teme, naprimer kakšen je vpliv domačih živali na okolje. To je zelo kompleksna tema. Imamo različne številke. Nekatere uh, so zbrali v, F, v FAO, nekatere so zbrali v organizaciji žijek. Vse to je treba upoštevati, ko naprimer poskušamo izračunati izpuste uh, toplogrednih plinov. Naše glavno sporočilo uh, je to, da ne smemo uničiti uh, tega sektorja s tem, da se osredotočamo zgolj na negativne plati. res je, da potrebujemo visoke, visoko kakovostne proizvode, eh, ki omogočajo preživetje ljudi. Živalske beljakovine igrajo izjemno eh, pomembno vlogo pri razvoju možganov pri eh, otroku in da lahko pride do uh, resnih sanitarnih težav, resnih zdravstvenih težav, če uh, ta vloga ni zagotovljena. Na to kontroversna tema zdravja uh, ljudi. Pred kratkim smo analizirali uh, študijo uh, organizacije, ki je del Svetovne trgovinske oziroma svetovne zdravstvene organizacije. Govora je bilo o eh, mesnih proizvodih, ki imajo vpliv, negativen vpliv na zdravje. Ta študija je govorila o rdečem mesu, ampak pri tem ni vedno uporabljala znanstvenih dejstev študija je bila izdana malce pred eh, konferenco COP21. Takšne kontroverzne eh, izjave je treba obravnavati strokovno znanstveno. Ne smemo prehitro eh, sklepati o določenih študijah. Še nekaj je treba izpostaviti. In to je preventiva in nadzor nad boleznimi. Uh, govora je o uh, boleznih, ki vstopijo na nova področja, kakšen je strošek preprečevanja uh, pojava takšnih bolezni. V primerjavi s stroškom uh, krize, ki se razplanti zaradi pomankljive preventive. To je seveda glavno vprašanje pri tem, ko izra poskušamo izračunati stroške uh, zaščite, stroške preventive v naših regijah in lokalnih skupnostih. Primerjati je treba uh, stroške preventive, stroški uh, reševanja krize. Naprimer, gasilskega doma ne bomo zaprli, zato ker nekaj mesecev ni bilo nobenih požarov. Razmišljati je treba vnaprej. ko pride do eh, razširitve neke bolezni, je treba eh, okužene živali pobiti in eh, teh je pogosto veliko. Politika naše organizacije je, da vedno poskrbimo za cepljenje. Nažalost pa obstajajo nekateri primeri, ko je edini način rešitve krize ta, da žival ubijemo, naprimer v primeru ptičje gripe pri tem je potrebna ustrezna komunikacija. Pojasniti moramo državljanom, da eh, pobijanje živali ne bo oziroma da bo omejeno, ampak da v nekaterih primerjih preprosto ni druge rešitve. Glede na vse te kontroverzne pereče teme, glede na ta, eh, te razmere, eh, bomo, bom sedaj spregovoril o vlogi naše organizacije. Smo medvladna organizacija, ki definira metode nadzora nad eh, boleznimi eh, živali, ki so prenosljive tudi na človeka. Več kot 60 eh, odstotkov bolezni živali oziroma bolezni ljudi prihaja oziroma izhaja iz bolezni živali. Naše delo priznava Svetovna trgovinska organizacija, imamo sporazum. Smo edina svetovna organizacija, ki ima mandat za sprejemanje eh, standardov za eh, dobro počutje živali sprejeli smo že eh, več takšnih standardov od leta 2004 naprej. O tem se bom, eh, o tem bom še govoril, ker je to zelo pomembna tema za vaš odbor. Poročati moramo tudi o stanju na področju bolezni v naših državah članica. Imamo sistem VAHIS, 180 eh, državami povezanih z našim eh, strežnikom, imamo eh, spletni umestnik, sam sem eh, sicer prinesel tudi video posnetek na CD-ju in tam lahko vidite, kakšne so naloge držav, kar se tiče preglednosti in bolezni med živalmi. Imamo tudi sporazum s kodeksom alimentarijusom, katerim zagotavljamo usklajevanje standardov, ki eh, se nanašajo tudi na varnost hrane. Naša organizacija skrbi za standarde vse do eh, odhoda proizvodov eh, iz kmetije, na to pa za ostale postopke skrbi kodeks alimentarius. Standardi, ki jih eh, pripravljamo in sprejemamo, se nanašajo na sistem, eh, informativni sistem, informacijski sistem eh, bolezni, nanašajo se na preventivo in nadzor nad boleznimi, pri tem gre tudi za kakovost diagnostičnih testov in cepljenja. Gre tudi za sanitarno varnost mednarodne trgovine z živalmi in proizvodi živalskega izvora gre za vse tiste ukrepe, s, katerim, s katerimi preprečujemo uh, uvoz mikrobov v določeno državo. Uh, sanitarna vprašanja so zelo pomembna, če želimo zaščititi naše trge na osnovi znanstvenih dognanj. Skrbimo tudi za dobro počutje živali, za uh, varnost proizvodov na ravni kmetije. Uh, skrbimo tudi za kakovost sistemov zdravja živali, za veterinarstvo. Imamo standarde za eh, veterinarsko delovanje v državah, eh, ki so članice naše organizacije eh, in pripravljamo tudi standarde za sanitarno certifikacijo, kar je povezano z uvozom in izvozom vseh proizvodov, Eh, živalskega izvora. Naša naloga je eh, uradno priznavanje eh, statutov oziroma uradno preverjanje situacije v državah članicah. Naprimer, imamo bolezen norih krav, za katero prav tako skrbimo, obstajajo tri kategorije. Kategorija nedoločljivega tveganja eh, oziroma nedoločenega tveganja, kar pomeni, da težav ni. Eh, Na to naslednja kategorija eh, nadzor. Država članica je vzpostavila vse ukrepe za to, da bi izkorenila bolezen, ampak seveda ni jasno, če bolezen še obstaja ali ne, in pa tretja kategorija, kjer je tveganje najmanj. Naša generalna skupščina sprejema takšne odločitve in to ima tudi posledice za Evropsko unijo. In eh, to ima velike posledice za trgovino eh, Evropske unije z drugimi tretjimi državami skrbimo tudi za uh, tako imenovani zoning. To je izjemno pomembno, gre namreč za uh, eh, vs izvoz določene države, uh, poskrbimo lahko za uh, določeno cono, ki je uh, zaščitena, preostali del države pa uh, nima težav. V ZDA so sprejeli uh, takšno odločitev glede svinine, na primer. Imamo tudi uh, koncept eno samo zdravje, kjer poskušamo povezati tiste, ki skrbijo za zdrave živali in tiste, ki skrbijo za uh, javno zdravje. Sprejeli smo dogovor s Svetovno zdravstveno organizacijo in s FAOM. In kot prioritetni primer smo vzeli uh, ptičjo gripo in pa odpornost na antibiotike, ki je uh, prav tako izjemno pomembna tema v današnjem času, v kateri govorijo vse vlade, še posebej kar se tiče uh, zdravja ljudi, pa tudi zdravja živali. O tem bom še govoril, ker bom predstavil nekatere eh, primere ki bodo za vas brez dvoma zanimivi. Skupaj z našimi partnerji Svetovne zdravstvene organizacije smo oblikovali eh, smernice za vse naše države članice, zato da bi izboljšali sodelovanje med eh, tistimi, ki skrbijo za zdrave živali in eh, tistimi, ki skrbijo za zdravje ljudi. Poskušali smo ugotoviti, kaj lahko naredimo, zato da bi preprečevali tveganja. tem eh, smo želeli izboljšati nacionalno zakonodajo, izboljšati eh, sodelovanje v tem kontekstu globalizacije in podnebnih sprememb. Sedaj pa še nekaj posamičnih eh, primerov v zvezi s proizvodi, ki sem jih izpostavil. Kaj počnemo za to, da bi izboljšali upravljanje sistemi za zdrave živali v naših državah članicah? Imamo mehanizem, ki našim državam članicam omogoča uh, neodvisno oceno eh, njihove usklajenosti eh, njihovega nacionalnega sistema. Imamo eh, strokovnjake, ki izvedejo to oceno na prošnjo države. Na to izvedejo diagnostiko, kar je seveda država članica sprejela in izpostavijo pomankljivosti. Naši strokovnjaki lahko eh, oblikujejo tudi oceno stroškov eh, usklajevanja in to je zelo pomembno za razvite države, za regije, ki želijo eh, izboljšati sanitarne sisteme v revnih državah. S tem lahko poskrbijo za eh, naložbe, pomagajo lahko državam, ki želijo uskladiti svoje sisteme z mednarodnimi standardi. Ko ugotovimo, da obstajajo velike vrzeli, velike težave, potem državam, še posebej državam v razvoju, nudimo podporo, kar se tiče oblikovanja veterinarske zakonodaje, kar se tiče sodelovanja z zasebnim sektorjem. Bistveno je, da v vseh takšnih primerjih, ko gre za eh, preventivo in nadzor nad boleznimi, eh, sodelujemo tudi z zasebnim sektorjem. Brez eh, dobro usposobljenih veterinarjev in laboratorijev ne moremo imeti ustrezne politike. Danes imamo več kot 135 držav, ki so del tega sistema. In uh, tudi drugi akteri na področju razvoja uporabljajo eh, te možnosti. Evropska unija eh, je pomemben akter eh, na svetovni ravni, ki podpira države v razvoju tudi na ta način. Nažalost pa imamo sedaj tudi bogate države, ki prosijo za to vrstno oceno, zato da bi eh, lahko začele eh, nek dialog z vlado ali pa eh, parlamentom. Imamo Avstralijo, Kanado, Japonsko, kjer teče ocena, za katero so te države zaprosile. Države članice Evropske unije, ki še niso prosile za neodvisno uh, oceno, uh, pozivam, da opravijo oziroma ki so upravile zgolj uh, lasne ocene, tudi te države lahko prosijo za oceno in eh, ugotovijo, kakšno je stanje. Govoril sem o konceptu eno samo zdravje. Imamo uradni sporazum Svetovno zdravstveno organizacijo in s FAO. Prizadevamo si za boljše sodelovanje na področju zdrave živali in zdravlja ljudi. Kot sem dejal, se osredotočamo na uh, različne oblike uh, Eh, ptiče gripe, kuge eh, in na odpornost na antibiotike. Vse te države članice so spostavile tudi eh, skupni okvir za zdravje ljudi. To je pomembno ne zgolj za države članice same, ampak tudi za tveganja, ki obstajajo za preostali svet če eh, se države članice ne uskladijo eh, z mednarodnimi standardi. Imamo mehanizem, ki eh, omogoča uporabo našega sistema dobrega upravljanja in tudi sistema Svetovne zdravstvene organizacije, tako da ne pride do težav. Gre za smernice, o katerih sem govoril. veliko donatorjev nam pomaga v najrevnejših državah, zato da bi eh, izboljšali usklajevanje eh, teh sistemov zdrav živali in zdrav ljudi. Približati želimo tudi eh, javne sisteme, zasebnimi sektori, zasebne veterinarije in eh, javne veterinarje. Govorimo tudi o tem, kako uh, upoštevati kmete v tej zgodbi. To je ta trikotnik, ki nam zagotavlja preprečevanje širjenja bolezni. Imamo program uh, izboljšave eh, zmogljivosti v državah in ta program ponavadi velja za države v razvoju, pa tudi za vse ostale države članice, ki lahko na ta način pridobijo informacije o različnih metodah preprečevanja širjenja bolezni. Ponavadi organiziramo približno tri mednarodne organizacije, naslednje leto bomo v Mehiki govorili o dobrem počutju živali, naprimer. Ta konferenca bo sprejela mednarodno uh, svetovno strategijo za dobro počutje živali. Vsem državam omogočamo uh, določitev nacionalnih delegatov in nacionalnih stičnih točk, ki so tisti, ki uh, oblikujejo politiko uh, na različnih področjih, ki vplivajo na eh, preprečevanje bolezni. Imamo torej mrežo 180 držav, eh, različne osebe, ki se osredotočajo na različne dele te politike. Imamo tudi omrežje 300 laboratorijev in eh, centrov, ki so naša referenčna uh, mreža za boj proti boleznim. Veliko teh najdemo na področju Evropske unije. Igrajo izjemno pomembno vlogo v naši organizaciji in to na vseh področjih, s katerimi se ukvarjamo. Imamo veliko znanstvenih eh, publikacij, ki so uh, visoke kakovosti. Uspeli smo uskladiti vsebino eh, programov izobraževanja, tako da eh, smo zagotovili, da vsi veterinari razpolagajo z nekim minimumom kompetenc. Glede na to, kakšne naloge imajo na področju zaščite zdravja živali, pa tudi javnega zdravja v svetu. Še nekaj o Eh, dobrem počutju živali. Kot sem dejal, je naša organizacija dobila mandat za oblikovanje eh, standardov na tem področju in to je zelo pomembna dejavnost. Tako malo ob strani bi povedal naslednje. Ko smo začeli oblikovati standarde na tem področju, je bila Evropska unija praktično edina v svetu, ki je eh, od kmetov, od Eh, predelovalcev in drugih zahtevala spoštovanje eh, standardov za dobro počutje živali. Drugi niso izvajali teh ukrepov. Obstajala je velika razlika na področju konkurenčnosti zaradi eh, izvajanja oziroma neizvajanja teh ukrepov. Odkar mi oblikujemo te standarde, jih tretje države vedno bolj upoštevajo. Ne vse, nažalost, ampak eh, vseeno vedno bolj. Razlika na področju konkurenčnosti med Evropsko unijo in eh, tretjimi državami z tega vidika torej eh, pada. Sporazumi Svetovno zdravstveno organizacijo izpostavljajo posamične elemente dobrega počutja živali ampak zadeve niso preveč jasne. Imamo uh, določene dele sporozuma TBT in uh, eh, sporozuma GAT, ki omogočajo uh, reševanje določenih vprašanj uh, v zvezi z dobrim počutjem živali znotraj Svetovne zdravstvene organizacije. Uh, bilo je govora uh, o tovrstnih ukrepih. In uh, Svetovna zdravstvena organizacija je prvič pozvala k uh, sprejemu ukrepov za to. Iti pa želimo še dlje, kar se tiče uh, priznavanja uh, standardov za dobro počutje živali. Standarde, ki jih sprejemajo naše eh, države članice, se na to uporablja v vseh eh, sporazumih, bilateralnih in eh, multilateralnih. Včasih se sprejmejo kompromisi tekom pogajanj, ampak vseeno so ti standardi osnova na Eh, kateri gradimo pri bilateralnih in multilateralnih sporazumih. Še en primer. In eh, to je regionalna podatkovna baza, ki jo imamo naprimer za eh, steklino, na to tudi tako imenovana kuga, pa tudi slinavka in parkljevka. Eh, te podatkovne eh, baze oziroma baze cepiv eh, omogočajo dostop do cepiv za najrevnejše države, pa tudi nakup cepiv za akterje, ki želijo delovati v nekaterih državah. Evropska unija je prav tako prispevala k eh, vzpostavitvi teh eh, bank cepiv. In zdaj še zadnje poglavje. Kaj počnemo za Evropsko unijo? Preskočil sem nekaj primerov. Z našimi ukrepi ščitimo področje Evropske unije. Skupaj s FAOM imamo eh, programe za izkorenje eh, bolezni, naprimer eh, določene oblike kuge. Prizadevamo si za odpravo stekline med psmi. Uh, pa tudi na drugih boleznih delamo. Osredotočamo se na uh, različne grožnje, naprimer grožnje povezane z bioterorizmom. Uh, sodelovali smo na konferenci, ki je eh, pred kratkim obveščevalnim službam, uh, obramnim službam, veterinarskim službam in drugim omogočila razvoj skupnih programov uh, za odpravo uh, to vrstnih tveganj. Imamo tudi sisteme eh, podpore nomadskemu kmetijstvu, naprimer eh, v Sahari. kjer eh, želimo zagotoviti da se določena področja ne uporabljajo zgolj v teroristične namene v teh krajih, ampak eh, da se uporabljajo za eh, pozitivne namene. Sodelovali smo tudi pri preprečevanju ebole, eh, mapirali, kartirali smo ta virus zato, da bi lahko eh, cepili eh, živali tekom sezone. Govoril, govoril sem že o eh, olaševanju trgovine, zahvaljujoč našim normam, ki jih izvajajo praktično vse države članice naše organizacije. Evropska unija je ena od tistih skupin, ki najbolj spoštuje naše standarde zakon o eh, zdravju živali Evropske unije je zelo pomemben akt, ker eh, spoštuje uporabo naših standardov. Uradi, ki jih imamo v Moskvi, v Kazahstanu, v Bruslju, v Bamaku eh, in v Tunisu, v Nairobiju, Vsi ti uradi so povezani tudi z Evropsko unijo. Evropska unija je ena največjih podpornic eh, naše organizacije. Imamo generalno direkcijo eh, za zdravje, ki sodeluje z različnimi državami po celem svetu. Imamo generalno direkcijo za trgovino, ki nam pomaga pri eh, sodelovanju z državami v razvoju. prisotni so v vseh naših eh, srečanjih, na vseh naših sejah, zagotavljajo eh, sodelovanje držav v razvoju pri oblikovanju standardov. Sodelujemo tudi z DEVKOM, naprimer kar se tiče boja proti boleznim v Aziji in v Afriki, dejal pa bi še takole ob koncu. Evropski parlament nam je namenil 3,5 milijona evrov Eh, subvencij za dobro upravljanje z zdravjem živali v Afriki in za eh, programe preprečevanja stekline. Upamo, da je to zgolj začetek. Delati moramo skupaj, skupaj. prizadevati si moramo za zaščito uh, Evropske unije, uh, Zagotoviti moramo varno trgovino, dobro upravljanje. Pred kratkim eh, smo imeli revizijo računskega eh, podjetja, računsko eh, revizijo. Imamo šest stebrov, dobili smo oceno šestih stebrov in eh, dobili smo dobro mnenje glede uporabe evropskih sredstev. Hvala. Bardzo panu dziękujemy. Hvala lepa. To je bilo res zanimivo poročilo, kar se tiče zdravja živali. Je bilo veliko storjeno v Evropi in tudi globalno. Zahvaljujoč večinoma vaši organizaciji in vam osebno kot direktorju te organizacije. To sem že izpostavil. Pet se vas je javilo k besedi. Gospod in gospodje vsak bo dobil minuto. Najprej gospod Vojčehovski, minuta. Dziękuję bardzo, to bardzo krótki czas. Hvala lepa. To je pa zelo malo časa. Predstavitev je bila zelo zanimiva. Skušal bom biti jedrnat. Govorili ste o težavah pri uveljavljanju standardov zdrave živali v odnosih s tretjimi državami morda bi lahko kot argument uporabili to, da je slabo stanje na področju zdravja živali, kar se tiče, med, kar se tiče prevoza živali ali med klanjem živali nekaj, kar vodi tudi do grožen za zdravje človeka. Če so živali pod stresom, potem to pomeni težave tudi, kakovostjo mesa. Torej, če ne zadoščajo živalski standardi, potem bi morda lahko uporabili tudi ta razlog, torej ogrožanje zdravja ljudi. In potem upam, da ne boste užaljeni, vendar pa imamo precejšne težave. Medskupina za zaščito živali je dobivala veliko dopisov iz Romunije, da bi tam naj bilo veliko potepuških psov. Pravijo, da te pse brutalno ubijajo. To je ena od težav. Ja, ja bom hiter, to je edina priložnost, da zastavim to vprašanje in vem, da veliko ljudi to zanima. Torej, sistem za registracijo živali se uvaja. To je upravičeno. Vendar pa veliko lastnikov ne more plačevati stroškov za to registracijo in potem veliko živali ni registriranih in tudi ni cepljenih. Zdi se, da tudi tukaj obstaja uh, zdravstveno tveganje. O tem govorim, ker smo dobili res veliko pisem in vprašanj iz Romunije. Sprašujem gospoda generalnega direktora, ali se zavede tega vprašanja. Se pravičujem, da se bi predolg. Vem, da je ta tema za vas zelo pomembna in pripričam se, da bi lahko govorili še veliko dlje, vendar pa žal časa ni. Gospa Aguilera. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospod generalni direktor. Naj podam pripombo glede enega od elementov, o katerih ste govorili, da je zdravje živali nekaj, kar je na dnevnem redu v EU že leta in leta. Res je, imamo visoke standarde, vendar pa z uvozom prihaja do nelojalne konkurence, ker ni prave in enotne podlage za konkurenco. Dejali ste, da to ni več prav velika težava, vendar pa ne vidim zdrave živali v trgovinskih sporozumih, jaz te on ne dela na tem in to je torej težava, ki še, se še vedno pojavlja. Govorili ste tudi o globalni strategiji za zdrave živali. Imate kakšne podrobnosti glede tega in kako bomo to povezali z novo evropsko strategijo o dobrem počutju živali za naslednja leta? Hvala lepa. Rope. Ačiū pirmininkė. E, iš tikrųjų pranešimas. Hvala lepa, gospod predsednik. Vaša predstavitev je bila resnično zelo zanimiva. Hvala lepa za to. Naj podam nekaj zamisli, kar se tiče pršiče kuge. Evropska unija se s tem sooča že kar nekaj časa in to je zelo pomembno za baltske države in polsko. Baltske države zelo trpijo zaradi prašiče kuge in ta težava se povečuje, ne pa zmanjšuje. Države članice Evropske unije niso dosegle utopljivih rezultatov, kar se tega tiče. Kakšni so vaši predlogi, kako se boriti proti prašiči kugi? Slišal sem, da je bil objavljen javni razpis, kar se tiče razvijanja posebnega cepiva proti pršiči kugi. Torej, eh, predvsej se poskuša, kakšne so pa vaše prednostne naloge na tem področju? Skušamo se ukvarjati tudi z divjimi svinjami. Je tak pristop najboljši? Dank u wel, voorzitter. Uh, ik kom uit meest veedichte... Hvala lepa, predsednik. Gospa Hazekamp. Prihajam iz države, kjer imamo največ glav živine, globalno gledano, nizozemska seveda. Večina te živine se prevaža živa po EU in tudi izven EU. To je torej država visokega tveganja, kar se tiče odpornosti na antibiotike, pa tudi kar se tiče izbruhov novih bolezni. zelo veliko različnih vrst bolezni je, ki povečujejo tveganje. In potem še nekaj. Na tretji globalni konferenci o zdravju živali, ki je bila organizirana v Kuala Lumpurju, je bilo podano priporočilo, da bi naj imeli globalno strategijo za zdravje živali in Evropska komisija ni pripravila nobene nove strategije. Kaj menite o tem? So agiju. Hvala lepa, predsednik. Prej smo slišali, da je govornik bil za cepivo proti eh, sinovki parkljuki. Imeli smo precejšen izbruh v Združenem kraljestvu leta 2001. 2005 se upravičujem. Ne, ne, 2001 se upravičujem še enkrat. In potem smo to zatrli in ker nam je to uspelo, smo lahko izvažali meso. Če bi bili cepili, bi tega ne bili mogli storiti, ne bi mogli izvažati, ker bi meso bilo okuženo. Torej, lahko pa date kakšen vaš komentar glede na to. Tudi sam se bom odpravil v Romunijo. Tam je veliko potepuških psov. In 22 odstotkov ima steklino. Kaj menite, kaj bi naj storili glede tega? Zaradi prostega pretoka ljudi, in ker je to bolezen, ki se hitro prenaša, lahko dobimo tudi v Združenem kraljestvu. Predlagam, da vse te pse pobijemo. Dante. Hvala lepa, gospod Danta. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Valaju. Ne zgolj za današnjo predstavitev, ampak eh, za njegovo delo nasploh. Že dolgo je eh, na vrhu te organizacije in eh, njegovo delo je dalo te organizaciji mednarodno težo. In to je treba izpostaviti. Mislim, da je najmanj, kar lahko naredimo, eh, to, da se zahvalimo gospodu Varaju za njegovo delo. Zanima me, če bi nam lahko nekaj več povedali o tem, kako podnebne spremembe vplivajo na večje tveganje Eh, za uh, govedo v Evropi. Pani prezident Maginas. Maginas. Uh, Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, da ste prišli k nam. Se upravičujem, da me ni bilo na vaši predstavitvi, večjem delu predstavitve. Štiri specifične vprašanja imam najprej, kar se tiče veterinarskih postopkov, kar se tiče težav živino. Realnost v državah članicah je taka, da imamo vedno manj veterinarjev, ki bi imeli svoje velike ordinacije in se potem zmašujejo storitve za kmete. Združeno kraljestvo je prav poseben primer, vendar pa to je težava v veliko državah članicah. In kakšen vpliv bo to, to imelo na dobro počutje živali? Potem, dostopnost eh, zdravil in cepiv in raziskave kaj bi lahko storili na evropski ravni, da bi zagotovili, da imamo dovolj naložb v to področje, da bi torej imeli veterinarska zdravila na voljo. In potem še švelenburški virus, kakšna, kakšen je razvoj dogodkov. Nekaj je podatkov znanstvenih o tem, vendar pa na Irskem so to imeli, potem pa je izginila. Potem še ionska bolezen. Imate kakšne podatke za prenos na človeka? Možno bolznik tudi še čudi. Hvala lepa. Kar se tiče divjih živali, v nekaterih skupinah so težave glede števila populacije. Pri drugih vrstah je dinamika drugačna vseeno pa to ogroža tudi biotsko raznovrstnost. Morda še vaša primomba na to. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Glede vpliva na dobro počutje živali in kako eh, to vpliva na zdravje ljudi določenih primerjih, naprimer kar se tiče transporta in kar se tiče uh, klavnic, lahko pride do težav, ker eh, ti proizvodi na koncu povzročijo težave za zdravje uh, ljudi. Ampak ta tveganja lahko zmanjšamo z ustrezno inšpekcijo proizvodov in mesa. kot eh, veste, evropska zakonodaja zahteva zelo strogo nadziranje proizvodov, ki so namenjeni potrošnikom. In na ta način lahko preprečujemo to vrstna tveganja. Nažalost, Svetovna zdravstvena organizacija v trgovinskih sporazumih ne eh, priznava oziroma Svetovna trgovinska organizacija ne eh, priznava tovrstnih sistemov dobrega počutja živali in zato je naša strategija ta, da v vseh bilateralnih sporazumih eh, pozivamo k vključevanje dobrega počutja živali in da se eh, te določi na podlagi standardov naše organizacije. To je trenutno eh, najboljši način dela, ki smo ga našli. Obstajajo pa tudi drugi načini. Naprimer, eh, vpliv prebivalstva tretjih držav na lastne vlade. Lahko vam dam primer, naprimer, Kitajske. kjer eh, pred desetimi leti niso imeli določb za dobro počutje živali. Kitajska pa sedaj sprejema vedno strožje ukrepe za dobro počutje živali in uh, ni edina država v sponu, ki to počne. Obstaja nek eh, svetovni trend, ki je pozitivni. Naša organizacija je temelj tega gibanja. Imamo stalen dialog z nevladnimi organizacijami, uh, ki skrbijo za dobro počutje živali. Govorim seveda o eh, zmernih organizacijah, ne o ekstremistih. Imamo torej nenehne stike, tako da sodelujemo z roko v roki eh, in spreminjamo trenutne razmere. To je tudi eh, v interesu Evropske unije, ki ima danes najstrožjo zakonodajo. Kar se tiče eh, še iranske bolezni, bomo organizirali eh, izobraževanje v balkanskih državah in poskrbeti poskušamo za večji nadzor. izogniti se želimo razvoju te bolezni, izognimo, izogniti se želimo tudi uh, širitvi stekline. Vlade se lahko pod določenimi pogoji odločijo, da bodo pobile uh, pse tudi zaradi tveganja razvoja stekline. In to je mogoče eh, na podlagi mednarodnih standardov. Vedno pa uh, lahko poskrbimo seveda za, manj, uh, za nižjo stopnjo razmnoževanja tovrstnih uh, živali, kot so psi. kot sem dejal, pa bomo poskušali poskrbeti za ustrezno izobraževanje v državah Balkana. Govoril sem o svetovni strategiji za dobro počutje živali. V Kuala Lumpuru smo izglasovali eh, predlog za sprejem te strategije in kot sem pojasnil v svoji predstavitvi, bo potekala konferenca o dobrem počutju eh, živali v Guadalajari v eh, Mehiki decembra 2016. Eh, in sodelujoče države bodo takrat lahko sprejele to strategijo. Evropska unija je seveda pridružena eh, tem začetnim fazam razprav. Glede afriške prašiče kuge, nažalost ni cepiva za to bolezen. To je ena stvar. ta bolezen je povezana tudi uh, z divjim živalskim življem. Merjasci, na primer, igrajo pomembno vlogo pri širitvi te bolezni. Afriška prašiča kuga je najprej udarila po Španiji in Portugalski pred približno 20 leti. Na vkljub temu, da cepiva ni, na vkljub temu, da so imeli veliko eh, merjastev, so se v Španiji in na portugalskem eh, rešili te bolezni in že 20 let je ni več, kar pomeni, da lahko izvažajo eh, svojo zelo okusno šunko v preostale dele sveta. Kaj lahko priporočamo? Eh, Z divjimi prašiči je treba upravljati primerno. pobijanje lahko vodi k temu, da se divji prašiči razširijo v oddaljena področja in tam širijo bolezen, če jih je preveliko, pa eh, se prav tako hitro eh, bolezen razširi. Tako da potrebujemo nekakšno ravnoteže. Potrebujemo sporazum z lovci in eh, junija smo organizirali seminar z nekaterimi predstavniki nacionalnih eh, zvez lovcev, lovskih zvez. Pogovarjali smo se o tem, kako izboljšati sodelovanje med eh, različnimi akteri. Ugotovili smo, da v nekaterih državah o tem sploh ne govorijo. Dobro je razviti to sodelovanje in eh, informirati lovce o detekciji bolezni. Na to pa je treba vlagati v raziskave, tako da bomo lahko ustvarili cepivo za afriško prašičjo kugo to je bistvenega pomena, bo pa to precej drago. Tam, kjer divji eh, prašiči eh, bivajo, je treba vzpostaviti ustrezne eh, standarde biovarnosti, tudi če je to drago. Še eno minutko bom porabil. glede povezave med novimi pod, eh, boleznimi in podnebnimi spremembami pa takole. Eh, vektori, eh, različne, eh, različni insekti, ki širijo bolezen, eh, živijo, preživijo tudi zimo zaradi podnebnih sprememb, kar pomeni, da tudi bolezni preživijo in eh, na to se poveča samo tveganje. Eh, zime so toplejše, kot so bile v, včasih in uh, ti vektori ne umrejo čez zimo. O tem bi se lahko pogovarjali ure in ure. Veterinarski poklic je vedno manj prisoten v eh, obrobnih področjih, naprimer v gorskih področjih eh, in drugih odaljenih krajih. Bistvenega pomena je, da zaščitimo tudi ta področja. Upoštevati je treba eh, ekonomske stroške. Nekatere države plačujejo veterinarje eh, z javnimi sredstvi za to, da pokrivajo eh, vsa področja v državi. Divje živali, da v nekaterih primerjih ni dobro, da se preveč razširijo. Po drugi strani pa Eh, njihovo število ne sme preveč upasti. Biti moramo učinkoviti pri eh, skrbi za te živali, potrebujem pa seveda dogovore z lovskimi eh, organizacijami, z lovskimi zvezami, ker si lahko na ta način pomagamo in pomagamo vladam. Hvala. Hvala lepa še enkrat za vse te informacije. Resnično se vam želim zahvaliti in izraziti zadovoljstvo nad delom organizacije, ki ji poveljujete. In gospod Dantan, mislim, da je to tudi omenil. Vsi smo enotni pri zahvali za vaše delo. Tako, spoštovane kolegice in kolegi. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko. To je razrešnica za leto 2014, splošni proračun EU, Evropska komisija imamo mnenje Tibora Sanja. To je pomembno, kaj ti včasih se specifika kmetijstva ne razume ustrezno. Še prav posebno, sedaj, ko gre tudi za SKP in reformo lete, gospod Sanji, beseda je vaša, prosim, bodite kratki. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. <clears throat> Hvala lepa, predsednik. Mislim, da imate popolnoma prav. Upam, da bo parlament in vsi ustrezni organi storili vse, da bodo upoštevali tudi specifiko kmetijstva. Sporočiti želim odboru sledeče delo glede razrešnice v odboru za kmetijstvo teče. Rad bi se zahvalil za predloge veliko kolegov. Rad bi se zahvalil gospe Kutar, ki sedi tukaj za mano. In je resnično opravila levi delež dela od naše prve razprave smo že dobili poročilo računskega sodišča. To nam je dalo še eno pogled v proračun. No, pa pridemo kar konkretno na točke, nekatera vprašanja, ki so z njimi povezana in ki so v osnutku mnenja, ki ga imate gotovo si pred sabo v vseh jezikih. Prva točka. Šesti odstavek. Tukaj govorimo v, o navskrižnem izpolnjevanju. Tukaj bi rad komisijo poprašal o dilemi, ki je tukaj nastala, torej napake pri tem navskrižnem izpolnjevanju izpolnjevanju, kot je tudi naprimer pravočasno označevanje premikov živali in um, druge te napake ne vplivajo na primernost zagotavljanja sredstva. Vendar pa, če potem na skrižno skladnost odštejemo od uh, skupne splošne vsote številke, potem bi bilo to veliko boljše. Torej, to, bi bila, to sta ta 2,2 odstotka in to bi lahko odšteli od 6 odstotkov, ki jih imamo pri podeželskem razvoju, razvoju podeželja. To je bila torej prva točka. Druga se nanaša na deseti odstavek. In tukaj bi rad povabil računsko sodišče, da nam pove več o orientaciji na uspešnost, kar se tiče porabe. Prav tako bi rad izpostavil 13. odstavek, ki poziva države članice, da zagotovijo poenostavitev na področju razvoja podeželja. Po mojem mnenju je to ena glavnih ovir za naložbe v podeželje. Zato države članice, pa tudi komisija, morajo premisliti o znatnem zmanjšanju zapletenih elementov in to je omenjeno tudi v 14. odstavku. Četrta točka, 16. odstavek, tu pa govorimo o pomenu primerljivih indikatorjev in ciljev. To je zelo pomembno, kajti vlade, torej svet, še vedno uklevajo pri pripravi tega. Prepričan sem, da uspešnosti ne bomo mogli meriti, če ne bo primerljivih podatkov. Sedaj pa še peti element, peta pripomba, 23. odstavek. Tukaj zahtevamo aktualizacijo podatkov, kar se tiče izpolnjevanja standardov. Potem šesta točka, ali bi komisija lahko povedala, ali je IPART pripravi poročil za leto 2014 vsega napredek. To ni bilo na voljo in to je navedeno v 24. odstavku. In potem zadnja točka, tukaj se zdi, da ni dovolj doslednosti med letnimi in večletnimi pristopi. 25. odstavek. Zato bi, naj nas, bi nas naj računsko sodišče obvestilo o večletni metodologiji. To so najbolj pereča vprašanja, ki sem jih želel izpostaviti. Sedaj pa seveda bom z veseljem prisluhnil vašim pripombam, komentarjem, ki jih morda imate. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala. Najlepša hvala. Ja, o tej temi smo že razpravljali, tako da prosim, da ste vsi čim krajši. Gospa Garcia, izvolite. Eh, Najlepša hvala. Eh, kolega podpredsednik je trenutno v Luksemburgu eh, na sestanku Kosak, tako da me je prosil, da spregovorim na mesto njega pri razpravi o proračunu. Torej, najprej sporoča gospodu Sanju, da resnično ceni vse delo, ki je bilo opravljeno na tem področju. Poleg tega kolega meni, da je gospod Sani pravilno izpostavil ta socialni učinek SKP na podeželskih območjih. Izpostaviti je potrebno tudi eh, napake oziroma stopnje napak v letih 2013 in 2014, sploh glede na to, da je bilo leto 2014 tranzicijsko leto eh, med obima obdobjima izplačil in zato je to tako pomembno. Kolega se strinja tudi z komentarji, kar se tiče teh večletnih finančnih okvirjev z letnim načinom ocenjevanja. Pomembno pa je tudi, da omenimo to poenostavitev in to, da pozivamo države članice k temu, da znižajo neskladnosti pri neposrednih izplačilih. Mislim, da je to nekaj, kar ne bi moglo biti bolj pravočasno. Komisar Hogan je namreč pravkar podal različne ukrepe za poenostavitev na tem področju. Potrebujemo pa seveda tudi dober način in mehanizem nadzora. Res pa je bilo, res pa je, da je bilo to možno uh, znižati v primerih, ko je stopnje napake manjša od dveh odstotkov. Kolega bo pripravil tudi predloge sprememb v naslednjih dneh, ko bo bolj podrobno pogledal poročilo. Ne bo veliko, teh predlogov sprememb, bo pa poskušal nekako vključiti ozelenitev v eh, prihodnje eh, sisteme. Hvala. Najlepša hvala. Ja, vredno ste govorili kar za dve osebi. Gospod Selimovič, izvolite. Hvala lepa. Hvala za ta predlog. Po našem mnenju eh, je predlog nasplošno gledano dober in se z njim lahko strinjamo. Seveda pa imamo nekaj komentarjev. Po našem mnenju je zelo pomembno, da je mnenje pripravljeno natančno, da zahteva točno določene ukrepe za nadzor nad goljofijami in znižanje možnosti za napake. Mi smo odbor za kmetijstvo in eh, naša zamisel je eh, takšna, da moramo to dobro preučiti. Namreč pogosto se sliši, kot da mi samo zapravljamo denar in ga mečemo v stran. Prav zato mora biti mnenje jedrnato in natančno. Pripravil bom nekaj predlogov sprememb, ki ne spreminjajo glavne zamisli tega mnenja, ampak vseeno bolj osredotočeno izpostavljajo ključne točke. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa predstavnik komisije. Um, vidim, da je tukaj celotna ekipa generalnega direktorata in to vsekakor cenimo, da ste se vsi udeležili današnje seje. Najlepša hvala. Besedo pa dajem direktor, direktorju GDF. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. V imenu komisije lahko povem, da vsekakor pozdravljamo osnutek mnenja, ki ga je pripravil eh, poročevalec. Mislim, da izpostavlja ključna vprašanja trenutne razrešnice. Nakratko bi se nanašal tudi na poročilo računskega sodišča. Po našem mnenju je namreč eh, to poročilo uspodbudno, nasplošno gledano seveda. In to iz dveh razlogov. Zakaj? Prvič vidimo, da se zmanjšuje stopnje napak in to v obeh stebrih, prvem in drugem. Poleg tega smo opazili tudi, da je računsko sodišče nasplošno pozitivno ocenilo upravljanje skupne kmetijske politike strani komisije. Opazilo je tudi izboljšave v našem sodelovanju z državami članicami. Naprimer, kar se tiše integriranega nadzora plačil za posamezna področja, ki je sedaj bolj stabilno. Poročevalec je izpostavil nekaj stvari, ki bi jih pokomentiral prvič, razkrižna skladnost. To je res, ampak vi ste se tako odločili v okviru eh, reforme SKP. V horizontalni uradbi je sedaj, uredbi je sedaj zapisano, da napake pri navskrižni skladnosti niso uh, kvalificirane kot težave pri upravičenosti. Prav zato niso obravnavane ko, v, v okviru stopnje napak. Računsko sodišče je bilo podobnega mnenja in od finančnega leta 2015 naprej računsko sodišče ne vključuje težav pri navskrižni skladnosti v stopnjo napak. Če bi torej predvideli um, to mnenje računskega sodišča, bi za leto 2014 na začetku imeli stopnjo napak 2,2 odstotka. To pa je zelo blizu te ciljne vrednosti 2 odstotka, ki si je želimo. Torej mislim, da vidimo tukaj pozitivni napredek. Za drugi stebr imamo podoben trend, brez naskrižne skladnosti je stopnja napak 6 odstotna. To je seveda veliko pre, previsoka številka, ampak vseeno je veliko nižja kot v prejšnjih letih pred dvema letoma smo tam imeli naprimer 7,9 odstotkov. Torej, mislim, da se gibajo v pravo smer. Kar se tiče poenostavitev pri razvoju podeželja, tukaj komisar Hogan vsekakor želi izboljšati tudi to področje. Razumeti je potrebno, da je GDA gre trenutno na tem, da bo zaključil eh, postopek odobritve 190 programov za razvoj podeželja. Postopek poenostavitve pa bo možen šele, ko bodo ti postopki zaključeni. Zadnji projekti so sedaj že v pripravi, tako da do konca letošnjega leta upamo, da bodo vsi programi dejansko zaključeni in tudi potrjeni. Istočasno vas lahko obvestim še o ničem. Komisija je vzpostavila strokovno skupino na visoki ravni pod nadzorom gospoda komisarja Kalasa, ki bo preverila možne poenostavitve pri razvoju podeželja, pa tudi pri nasplošno eh, strukturnih skladih in skladih za razvoj podeželja. Veselijo me rezultati dela te skupine na visoki ravni, ki bodo na voljo tekom leta 2016. Poročevalec tukaj omenja tudi poročanje in ocenjevanje našega dela, naših ukrepov ter projektov in dejstvo, da je to mogoče opraviti na evropski ravni samo, če države članice uporabljajo primerljive standarde. Gre za odločitev, ki ste jo vi izbrali v sklopu reforme SKP. Namreč znotraj SKP-ja imamo enoten okvir evalvacij in pregleda rezultatov. Tam imamo skupne kazalnike, ki jih uporabljajo tako komisija, kot tudi države članice. Upam torej, da bomo sedaj imeli boljšo osnovo za merjenje rezultatov znotraj SKP. Poročevalec sprašuje tudi eh, nekaj, kar zadeva IPART. Žal nimam vseh podatkov na voljo glede tega, ampak vsekakor bom informacije o tem zbral in jih potem poslal poročevalcu osebno potem jih lahko morda kasneje uporabi tekom tega postopka. Za konec pa bi omenil še to, da se komisija strinja z poročevalcem in za njegovim mnenjem v tem poročilu. Namreč merjenje uspešnosti sploh pri takšni uh, zadevi kot je SKP na letni ravni pač ni realistično investicije tako pri podpori prejemkov, kot tudi kar se tiče strukturne podpore pri razvoju podeželja. Ti rezultati niso vidni čez nekaj tednov ali mesecev, ne, to je vidno šele po nekaj letih, včasih šele čez kakšno desetletje. Prav zato smo v letnem poročilu o dejavnostih začeli z poročanjem o uspešnosti SKP v okviru daljše časovnice. Na tak način bomo prejeli bolj zanesljive rezultate, pa tudi bolj realistično sliko tega, ali je SKP uspešna in kje so potrebne še dodatne izboljšave. Če torej povzamem, osnutek mnenja, ki je bilo pripravljeno, je po mnenju komisije zelo dobra osnova za realistično oceno eh, trenutnega izvajanja SKP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 Hvala tudi kolegom za komentarje in prijazne besede. Vseeno bi rad dodal še nekaj k svoji prejšnji predstavitvi, predvsem glede na to, kar smo sedaj slišali v obliki komentarjev. Evropska unija je lahko ponosna na svojo skupno kmetijsko politiko, ki se je razvila v zadnjih desetletjih. Zakaj to pravim? Ne glede na različne kontroverznosti, je to vseeno zgodba o uspehu. Če se razgledamo po naši celini, lahko vidimo, da se je Evropa zelo spremenila v času, odkar imamo skupno kmetijsko politiko. to je najstarejša, pa tudi najbolj dodelana skupna politika Evropske unije. In kaj je naslednji korak? Potrebujemo še dodatne izboljšave, kako bi lahko našo skupno kmetijsko politiko še izboljšali. Trendi so tukaj že dobri. In strinjam se z gospodom Mögelejem, Namreč eh, ta osnutek, ki sem ga predal, je samo temelj, samo osnova za nadaljno razmišljanje v tej smeri. Prav zato pa pozivam in vabim vse kolege, da podajo svoje komentarje. Veselil sem se komentarja gospoda Selimoviča, torej veselilo me bo, če boste podali lastne predloge za izboljšave tega mnenja. Ne želim dati napačnega mnenja tukaj. Tukaj imamo osnutek eh, poročila, ampak mislim, da moramo razumeti kot. Eh, celostno sliko tega poročila in mnenja. Pametno bi bilo, da se osredotočimo na tri ključna vprašanja. Kako nadzirati izdatke? Našim davkoplačevalcem smo dolžni zagotoviti, da se njihova, njihovi finančni prispevki eh, porabijo na premišljen način ampak v korist naših potrošnikov, naših davkoplačevalcev, moramo ta sredstva porabiti tudi čim bolj učinkovito. Torej, če bomo nadaljevali na tak način, potem bo to poročilo verjetno zelo celostno in uravnoteženo. Poleg tega bi povabil poročevalce v senci, če bi lahko morda imeli še kratek sestanek za poročevalce v senci v četrtek, morda ob enih. Torej, to je nekakšno eh, vabilo, tako da si lahko organizirajo svoj dnevni red, red v skladu s tem bom pa poslal to vabilo tudi v pisni obliki. Kakorkoli že, najlepša hvala za vse prispevke do sedaj in resnično se veselil, veselim poglobljene razprave v prihodnosti. Hvala. Spoštovani kolegi, če se želite. Uh, Če želite pripraviti predloge sprememb, jih poslim pošljete do 9. decembra osnutek mnenja bomo sprejeli 25. januarja. Tako sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, stanje pogajen v trialogu. Predlagam, da vsak poročevalec dobi tri minute razprave, pa ne bo bomo pa se k temu vrnili še v prihodnosti. Žal pač nimamo časa, ker eh, imamo zamudo in prav zato predlagam takšno razporeditev. Potem imamo še sestanek koordinatorjev, ampak že naprej bi rad povedal, da imamo tudi razstavo glede mednarodnega dneva prsti. Na tretjem nadstropju lahko najdete to razstavo in dobro bi bilo, če se nekateri izmed naših predstavnikov udeležijo te razprave. Gospod Egnjo se očitno ne strinja, izvolite. Ja, sem bi se rad javil glede ene točke in zato upam, da mi boste dali eno minuto, da lahko spregovorim, potem, ko so poročevalci povedali svoje. Bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że będzie to możliwe. Najlepsza chwała. Ja to bo wrytno mogę. gospod Hojsling najprej. Izvolite, lahko kar sami poveste, o čem je šlo na trialogu. Ja. Ja, Najlepša hvala, ne potrebujem pet minut, namreč toliko nimam za poročati. Imeli smo samo en trialog z luksemburškim predsedstvom sveta. Ampak mislim, da smo precej napredovali pri tem vprašanju, namreč eh, predelali smo celoten dnevni red. Najprej smo spregovorili o tem, kako bodo pogajanja potekala. Strinjamo se, da moramo na koncu uh, okrepiti ekološko proizvodnjo in ekološko kmetovanje. Kar se tiče nadzora, se strinjamo, da jih moramo izboljšati in poenostaviti. Poleg tega se tudi strinjamo, da potrebujemo harmonizacijo na evropski ravni. Tega nam reč manjka. To manjka pri obstoječi uredbi. Pogovarjali smo se tudi o področju uporabe in tam smo se več ali manj strinjali, potem pa smo govorili tudi o načeljih, kjer smo prav tako opravili predvsej napredka. Na koncu pa smo začeli z morda bolj eh, težko razpravo, kar se tiče mešanih obratov. Tudi mi smo namreč že večkrat razpravljali o tem, tudi v prihodnosti bodo mešani obrati obstajali, namreč eh, tako v svetu, kot tudi v parlamentu si tega želimo, moramo pa zagotoviti več jasnosti v tem primeru. Torej, bolj jasno je potrebno ločiti te mešane in ekološke obrate. Spregovorili smo tudi o nadzoru. Vsi udeleženci se strinjamo, da želimo ohraniti nadzor v eh, uredbi za ekološko kmetovanje. Tudi v horizontalni uredbi se pogovarjajo o tem, ampak vseeno želimo v uredbi o ekološkem kmetovanju jasno zabeležiti, kako je z nadzorom in kontrolami. Za konec pa smo spregovorili tudi o pravilih glede uvoza. Mi si želimo doseči skladnost pri uvozu in to je naš končni cilj, to je v bistvu temeljno načelo žal pa potrebujemo tudi nekaj pravil, nekaj izjem in eh, potem se moramo dogovoriti, kakšne izjeme bomo odobrili za eh, katere tretje države. Namreč za vse to ni mogoče, nam, namreč želimo si uvoz določenih izdelkov. 9. decembra imamo drugi trialog in upam, da bomo takrat tudi dobro napredovali, tako da bomo lahko dobro sodelovali z luksemburskim predsedstvom v bistvu zaupam eh, v to, da bomo dobro nadaljevali in da bo ta dokument zaključen v naslednje polite. Hvala. Pan posel Dante. Najlepša hvala, gospod Dante. Merci, monsieur le président. Alors, sur le... Najlepša hvala, gospod predsednik. Imeli smo prvi trialog o tehnični zakonodaji. Parlament je tokrat prvič sprejel svoje stališče precej pred uh, svetom. Svet je upošteval predloge parlamenta. Imamo podobne politične sile, želimo razvijati notranji trg, želimo ohraniti tiste vrste, ki so nevarnosti, uh, in upoštevati želimo specifiko eh, posamezne vrste, še posebej kar se tiče eh, konja. Govorili smo o eh, genealoških knjigah in o genetskih vprašanjih. Govorili smo o redkih vrstah o delegiranih aktih in eh, lahko rečemo, da je 95 odstotkov zadev sedaj doročenih. Dogovoriti se moramo še o določenih eh, odprtih vprašanjih. Brez doma bo treba govoriti tudi o subsidijarnosti, o eh, programih selekcije, kjer želimo Eh, zagotoviti ravnotežje med eh, čistimi vrstami in eh, drugimi. Upoštevati moramo tudi interno trgovino. Kot ponovadi se bomo na koncu zadnjega dialoga pogovarjali o delegiranih in izvedbenih aktih tri tehnične seje so že potekale. Dosegli smo napredek pri tistih eh, vprašanjih, ki sem jih izpostavil. Na to se bomo pogovarjali še o interni trgovini, o izvozu tretje države in v nadzoru, o nadzoru. Besedilo sveta je eh, pravno gledano kakovostno in upoštevali so večinoma vse predloge, parlamenta. Kar se tiče uradnega nadzora, je treba zagotoviti visoko kakovost in preglednost teh postopkov. Obenem pa to ne sme biti uh, preveliko upravno breme za uh, ta sektor. Sodelovati je treba z Evropsko komisijo in eh, z drugimi akterji na tem področju. Ta sektor ni tako uh, občutljiv kot uh,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 Gospa Kota, izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Ja, danes bi rada poročala o trialogu glede zaščitnih ukrepov proti škodljivim organizmom na rastlinah. Za začetek bi se rada zahvalila poročevalcem v senci, ki so opravili veliko dela pri tem dosjaju. Vsekakor smo dosegli napredek. Zaenkrat eh, je potekalo že pet trialogov, pa še tri imamo v načrtu 8. decembra, 16. decembra in še enkrat. Upam torej, da bomo kmalo dosegli dogovor o drugem branju, torej še pred koncem tega leta. Parlament je sprejel svoje stališče aprila 2014, svet pa se je glede svojega mandata dogovoril šele ob koncu junija letos. Besedilo, kot ga je spremenil svet, vključuje veliko sprememb v primerjavi z izvirnim predlogom komisije. Veliko sprememb je tako političnih kot tudi institucionalnih. Pet trialogov, ki je že potekalo, je obravnavalo prvo poglavje o področju uporabe in definicijah. Obravnavali smo tudi drugo poglavje o karantenskih škodljivcih, sedaj pa obravnavamo tretje poglavje, kjer govorimo o urejen, urejenih nekarantenskih škodljivih organizmih v Evropski uniji. Potem smo pogledali tudi četrto poglavje in peto poglavje o registraciji profesionalnih subjektov in o eh, sledljivosti. Preostala dva trialoga bosta obravnavala šesto poglavje o certifikaciji um, sredstva za zaščito rastlin, pa tudi poglavje sedem in osem, pa tudi vse uvodne izjave. Ostalo nam je torej še kar veliko dela. Ena izmed glavnih težav v tem dosjeju je, kako identificirati prioritetne škodljivce, kako navesti seznam škodljivcev, režim uvoza, pa tudi seveda vprašanje delegiranih in izvedbenih aktov. Vprašanje, ki nas je še posebej skrbelo, je bilo število prioritetnih škodljivih organizmov. Svet je podpiral pristop komisije pri tem vprašanju. Komisija namreč pravi, da ta seznam ne sme biti več kot 10 odstotkov celotnega seznama škodljivcev. Naš, naša 40. predlog spremembe je želel izbrisati ta, eh, to številko 10 odstotkov. O tem smo se sedaj pogajali. Ta omejitev 10 odstotkov se nam ne zdi upravičena. Tudi ne vidimo, kakšna je argumentacija za to število omejitev prioritetnih škodljivcev bi morala biti povezana z kriteriji, ki so zabeleženi v prilogi 2. Svet je sedaj sprejel to, da izbrišemo omejitev 10 odstotkov, ampak eh, podajanja, pogajanja o prilogi 2 in o kriterijih, ki bi so zapisani tam, še niso zaključene. Opravili smo tudi kar nekaj dela glede vprašanje o izvedbenih oziroma delegiranih aktih. Ampak eh, seveda je to še vedno sporna tema. In kljub temu, da se do neke mere strinjamo, obstaja še vedno precej dela pri pogajanjih o tem vprašanju. Posebej pa bi se rada zahvalila pravni službi parlamenta za veliko podporo, ki so nam jo nudili pri vprašanju izvedbenih in delegiranih aktov. Predvsem strokovnjak eh, na tem področju, je bil zelo, zelo v pomoč pri pogajanjih. Torej, še vedno obstajajo določene vprašanja, ki jih moramo, na eh, katera moramo odgovoriti, ampak upam, da bomo pred božičnimi prazniki vseeno prišli do dogovora. Hvala. Dziękuję Pani Poseł. Pan Poseł Agniu, bardzo proszę. Najlepša hvala. Gospod Agnew, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Švedski ekološki kmetje so me prosili, da odbor in komisijo obvestim o tem, da imajo veliko težavo za novo uredbo o ekološkem pridelovanju. Na švedskem je zelo mrzlo in eh, zato gojijo te svoje rastline, predvsem naprimer solato in druga zelenjavo, v dvignjenih gredah to je popolnoma v skladu z vsemi so zakonodajo o ekološkem kmetovanju v njihovi državi, Evropska unija pa bo to preprečila. Prav zaradi tega ne bodo mogli um, zagotoviti teh izdelkov za svoje potrošnike. Verjetno bodo morali zapreti svoje podjetja. To ni smiselno in upam, da bi se lahko še kaj spremenilo na tem področju, kljub temu, da so pogajanja v okviru trialoga že tako napredovala. Najlepša hvala. Ja, to je bila res pomembna pripomba. Ima še kdo kak hiter komentar, gospod Aguilera? One minute. Eno minuto, prosim. Eh, gracias, presidente. Muy... Najlepša hvala. Gospod predsednik, ja, čisto na kratko. Vse te informacije, ki smo jih slišali o treh dosjejih, so zelo pomembne in eh, zadevne. Tema me zanima in je zame zelo pomembna, predvsem kar se tiče ekološkega kmetovanja. Dobro bi bilo, če bi te tri dosjeje kar se da hitro zaključili, namreč to vpliva na naše evropske in predvsem španske proizvajalce. Za nas je to torej prioritetna naloga. Mislim, da gremo tukaj sicer v pravo smer, ampak veliko dela je še pred nami. Tudi druga dva dosjeja sta zelo pomembna in veseli me, da napredujemo pri tem dosjeju. Yes, Najlepša hvala, gospod predsednik želel bi se strinjati s tem, kar sta povedali, sta povedala kolega. Pomembno je, da smo pragmatični pri ekonomskem eh, kmetovanju. Če je zemlja zmrznjena, potem tukaj ni mogoče kmetovati. Našli so rešitev, kmetje dvignili so gredo in tega ne smemo preprečiti. Kolege v odboru prosim, da si podrobno ogledajo dosi o ekološkem kmetovanju, namreč eh, Rezultat tega lahko močno vpliva na trgovanje z temi izdelki. Dobro bi bilo, če bi imeli boljšo strategijo za sprejemanje zakonodaje in eh, trenutni pogoji, ki se zadajajo v trialogih, niso najboljši in lahko grozijo uh, trgovanje in izvoz. Bardzo proszę, no, no. ale on, ostatnia, ostatni pan jest jeden. Ja. Yeah ampak vi boste zadnji govorci in prosim, da čim prej. Eno minuto. Gracias, presidente. Eh, necesito solamente un minuto. Eh, yo creo que. Gospod Telavera. Eh, ja, najlepša hvala. Samo eno minutko. Sam tudi sodelujem pri trialogu o škodljivih organizmih in ne vas eh, opomnim, da smo v odboru za kmetijstvo in da dobro zagovarjamo naše kmete ter proizvodnjo živil. V zadnjih mesecih smo opazili nekaj zelo groznih škodljivcev, nekaterih, ki so že dolga leta obstajali, pa tudi nekaj novih. Velik del pridelka smo zaradi tega tudi izgubili. Torej, ogledati si moramo realnost težav, ki pestijo naše kmete in proizvajalce.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 in gotovo bomo imeli tudi še kakšne nujne zahteve. Ob 12.30 pa bi vas rad povabil na predstavitev ob mednarodnem letu prsti. Ob 15. pa bomo imeli predstavitev o novih tehnikah žahtenja rastlin z našimi strokovnjaki. Tako, sedaj pa se stane koordinatorjev. Hvala lepa vsem, da ste bili z nami. Koordinatori, poprosimo, stanite za sestanek.